po poslovniku. Naslovi teh dokumentov bodo na voljo tudi v zapisniku uh, tega zasedanja. Prosim vas, da vzamete na znanje naslednje sklepe. 11. septembra 2014 je konferenca predsednikov V skladu s tretjim odstavkom 146. člena odločila, da se črta delno zasedanje z dne 8. in 9. Eh, oktober, zato da bo dovolj časa, da se pripravi kolegi komisarjev. Torej, kratko plenarno zasedanje od 8. do 9. oktobra v Bruslju odpade. Toliko. To so moja sporočila, sedaj pa prehajamo na dnevni red. V skladu z 149.